Colleagues, can I bring the meeting to order? Spoštovani kolegu, kolegi, začnimo. Imamo polno dopoledne glasovanj, nekatera bodo bolj zapletena, druga manj. Predtem pa bi povedal nekaj pod točko sporočila predsednika. torej tole, to bomo obravnavali skupaj, tu z imenovanjem poročevalcev. Rad bi vam povedal namreč, kar se tiče, aha, poročilo gospe Runner bomo obravnavali danes do povda, ne popovdne, torej to, kar je pod točko 16. Poročilo gospe Runner obravnavamo danes do povdne in zahvaljujem se gospe Runnerjevi za njeno prožnost, kar se tiče tega vprašanja. Torej, sporočila predsednika, koordinatorji smo se sestali včeraj v zvezi s črno listo oziroma s črnim seznamom eh, letalskih prevoznikov in eh, odbor za varnost letalskega prometa v marcu je sprejel eh, ustrezne, ustrezna pravila. Druga zadeva misija v Washingtonu. Natančno ustno poročilo je bilo podano o tem, kaj smo se pogovarjali na različnih sestankih v Washingtonu v zvezi z, eh, torej, na ministrstvih za transport, za pravosodje, z železniškimi oblastmi in tako naprej. Koordinatorji so predlagali, da vzpostavimo postopek za nadaljevanje pogajanj o sporazumih, tako da bomo tudi v okviru oziroma pod Lizbonsko pogodbo ustrezno nadaljevali z delom. Kar se tiče torej obiska v Washingtonu, bomo dobili tudi pisno poročilo, ki ga boste seveda prijeli. Imenovanje poročevalcev in pripravljavcev mnen, samo eno imenovanje poročevalcev je bilo za direktivo o torej, spremembi direktive o eh, pomorskem prevozu potnikov in blaga. To poročilo bo torej stvar predsednika ali enega od podpredsednikov dokumenti, ki smo jih prijeli, poročilo o izkušnjah pri izvajanju podobne direktive, to priporočilo torej čaka na ustrezna mnenja, kar se tiče potem eh, biomasnih virov pri izvajanju uh, hlajenju in ogrevanju, tudi potem nadalje, ko govorimo o, integ eh, o upravljanju integriranih obaljnih območij, tudi to priporočilo. Torej tudi to priporočilo bo obravnavno kasneje. Potem imamo Eh, dva, torej gospoda Koka, gospoda Tikova, ki se stavlja ta seznam štirih konsolidiranih priporočil, ki so bila potrjena strani koordinatorjev in so sedaj v pripravi za končno obravnavo. Ta štiri priporočila govorijo o prispevkoh k inteligentnim transportnim sistemom za okoljsko na področju okolja, o tehnoloških možnostih na področju zmanjšanja porabe goriv v pomorstvu, o učinkovitosti letaliških varnostnih sistemov in o spremembah na področju mobilnih energetskih sistemov v urbanih območjih. Torej vse to se bo obravnavalo v prihodnje. Prav tako smo se pogovarjali o osnutku resolucije o prvem železniškem svežnju in koordinatori so se strinjali, da eh, v imenu odbora vložimo resolucijo, bo potem, o kateri bomo glasovali in uh, po možnosti glasovali o njej tudi potem na plenarnem zasedanju junija kar se tiče pravic potnikov na eh, eh, različnih vrstah prometnih sredstev. Imamo tukaj dva dosjeja, ki boste obravnavana na mini plenarki ta teden in gospej Ajale Sender in gospodu Kancenju smo naročili, da na podlagi prvega, prve obravnave v parlamentu ustrezno uh, nastopata v svetu. Potem smo imeli izmenjavo mnen z, eh, v zvezi z omrežjem TNT. Kar se tiče smernic za omrežje TNT in eh, posvetovalne faze, je komisija vzpostavila šest ekspertnih skupin recimo za, po, za načrtovanje, metodologijo, strategijo, za različne politike, za inteligentne transportne sisteme in nove tehnologije, za povezave omrežja TNT s tremi, tretjimi državami in tako naprej. Sporočila ekspertnih skupin oziroma eh, poročila bodo, bodo obravnavana v zvezi z metodologijo na začetku maja. O metodologiji se bomo pogovarjali v Zaragozi 8. in 9. junija. Koordinatorji našega odbora bodo tudi informirani pred in po zasedanju v Zaragozi. Torej, te stvari so bile obravnavane včeraj na sestanku koordinatorjev in toliko tudi v zvezi pod, to, torej toliko tudi pod točko z, v zvezi z imenovanjem poročevalcev. Ali ima kdo kakšno pripombo? Dobro, hvala lepa. Okay. The... Gremo naprej na glasovanje. Ali lahko prosim najprej preverimo, ali imate vsi glasovalne kartice? ali jih lahko prosim, utaknete v naprave, da bomo preizkusili, kako stvar deluje. Testno glasovanje je odprto. Can you get, can you prosim, uredite tole s temi karticami. Right, the test vote is... Preizkusno glasovanje je končano. Is that okay? Preverimo, ali je vse v redu. Poglejmo, če je gospod Starks še vedno gospod Starks. Imamo dva člana, ki nimata glasovalnih kartic ali še kdo drug nima glasovalne kartice, zato da bomo lahko to upoštevali med glasovanjem. Gospa Alvarez in gospod Kramer sta med temi. Dobro. Pa gremo. najprej osnutek poročila o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih. Poročilo gospoda Sterksa. Prvi člen, predlog spremembe 44 gospoda Marineska. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 14, poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45, samo prijemke bom govoril, če nimate nič proti. kasneje bodo stvari nekoliko bolj zapletene, zato bom eh, vztrajal pri svojem. Torej, 45, Marinesko, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 46, Marinesko, za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 47, Marinesko, za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 15. Predlog spremembe poravševalca in imamo še ustno, uh, ustni predlog spremembe, ki ga imate pred sabo. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, to je sprejeto. 48 je bilo omaknjeno. 16. Poročevalec za. Proti vzdržani, to je sprejeto. 17 <laughs> poročevalec za, proti, vzdržani. To pa moramo preveriti, torej številka 17, predlog spremembe poročevalca. Glasujmo. Gospa Alvarez, povejte nam. Konec glasovanja. Dvajset za, šestnajst proti, to je torej sprijeto. Vi ti si proti, Michael, dobro, sedemnajst, enaindvajset za, sedemnajst proti. 49, samo, glasujemo samo o zadnjem stavku, kajti predlog spremembe 17 je bil sprejet, kdo je, kdo je za, kdo je proti. Proti zdaj. Zdržani, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 50 je brezpredmeten, 18 poročevalca za. Kdo je proti? Zdržani. Sprejeto. 19 in 53 sta umaknjena. Predlog spremembe 51. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. 52. Gospoda Sterksa. Za. Proti. Zdržani? sprejeto. 20 je bilo maknjeno, predlog spremembe 54, gospoda Sterksa za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21, poročevalca za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe številka 1 v zvezi z členom 7a. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. No, zdaj pridemo do predloga spremembe 57. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 23 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 poročevalca za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak preverimo raje. Torej 24, glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 14 proti. To je torej sprejeto. 25 je, bilo, je, bil, je bil umaknjen. Ustno, ustni predlog spremembe 58 gospoda Sterksa v zvezi z delegiranimi dokumenti. torej vse to skupaj zajema od 58, 59, 61, 62, 63 in 11. Torej, ali se vse to strinjamo, da vzamemo skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 poročevalcev. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Potem številka 60. Gospod Bese. Za. Proti vzdržani. Preverimo to, prosim, 60. Preverimo 60, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospa Alvarez za, Michael za, kar pomeni 19 za, 18 proti in je to sprejeto. 28 je brezpredmeten, številka 1 zdaj poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 2 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 je brezpredmeten, kompromisni predlog spremembe 2 Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kar pomeni, da gremo zdaj na številko 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? To je sprejeto. Predlog spremembe 31 je tako je s tem brezpredmeten, brezpredmeten razen besed. Obmena policija, Europol. Oprostite. To je pa Freud. Torej, kdo je za tukaj? Proti? Zdržani, to je sprejeto. Predlog spremembe 4. Poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto pet poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32. Prvi del je brezpredmeten zaradi predloga spremembe 51, zato gremo na drugi del, to je na drugi stavek. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto preverimo ta drugi del, torej predloga spremembe 32. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 14 proti, to je torej sprejeto. Gremo na predlog spremembe 33. Ne, to je s kompromisnim predlogom 2 pokrito, torej 34, sedaj 34 gospoda Sterca za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 in 8 sta pokri, pokrita z kompromisnim predlogom. 9 samodejno sprejeto zaradi predloga spremembe 17, ki je bil sprejet, gremo na 36 ki je brezpredmeten, 38 je bil umaknjen. Vidite, stvari so nekoliko bolj zapletene zdaj. Pridemo torej do predloga spremembe 39, de grandes pasqual vlastori ke. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 37, vandalen. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Zavrnjeno. deset poročevalca za proti vzdržani. Preverimo, prosim, predlog spremembe deset uložen strani poročevalca. Glasujemo. Gospa Alvarez, dobro, zdaj imate kartico. Konec glasovanja. 19 za 17 proti, torej je to sprejeto. 40 je bil umaknjen, 12 je bil umaknjen. Gremo zdaj na 13 uvodne izjave 9a, 13 a, za, proti, vzdržani, to je sprejeto. In predlog spremembe 42, gospoda Vandalna, kdo je za? proti, zdržani, tudi to je sprijeto. Končno glasovanje. Predlog z spremembami je glasovanje odprto. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, 1 proti, 1 en zdržan, to je torej sprejeto in zakonodajna resolucija. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, 1 proti, 1 zdržan, tudi to je sprejeto. Čestitam, gospod Sterks. Thank you. And Mr. Kramer in favor. Thank you, Michael. Tudi gospod Kramer je za. Hvala, Michael. Next is the vote. Sledi glasovanje o premični tlačni opremi. Predlagam, da, z, z, da upoštevamo vsa, uh, vse predloge poročevalca skupaj ali ima kdo kaj proti. Če ne, bi torej glasovali v svežnju, vključno z ustnim, ustnim predlogom sprejemljenve 43, torej v svežnju. Kdo je za? Proti? Zdržani? To je torej vse skupaj sprejeto. Zakonodajni predlog, oprostite, imamo še ustno, ustni predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. petintrideset za, dva proti, torej je, potem pa glasujemo še o li, eh, zakonodajni resoluciji, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. štiriintrideset za, dva proti, dva vzdržana, imamo torej sprejeto tudi resolucijo. Sledi poročilo na, pobudo, na lastno pobudo v zvezi z strateškimi cilji in priporočili za pomorsko prometno politiko Evropske unije do leta 2018. Poročevalec gospod Van Dalen. Začnemo s prvim členom predlog spremembe 11. Gospoda Tusasa, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Jala Sender, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 13. Tusas za, proti, zdržani, zavrnjeno. 14. Tikav za, proti, vzdržani, to bomo preverili, torej predlog spremembe 14, gospod Tikal, glasujemo. Michael, prosim, da nam poveš, kako je pri tebi. Konec glasovanja. 19 za, 18 proti, to je torej sprejeto. predlog spremembe 15 besed. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 16. Imamo glasovanje po delih. Torej prvi del, ki je pred vami naveden. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. To torej je prvi del. Glasujemo. Gospod Kramer je za. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 19 proti, to je sprijeto. Drugi del zdaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi to bomo preverili. Torej, drugi del preverjamo. Glasujemo. Plus za gospoda Kramerja ste si glasovali. Konec glasovanja. 13 za, 26 proti, to je zavrnjeno. 17 gospoda Tusasa, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo na 20, tu se, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21, vlasto Rike, po delih, oziroma glasovanje po delih, prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeno. Ali to pomeni, da je drugi del še v veljavi? Ja, je. Torej, drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. 22, kdo je za, proti, zdržani, to je sprijeto. Predlog spremembe 23 gospoda Komucakosa imamo glasovanje po delih. Prvi del, torej brez besed, end extended, Kdo je za? Proti? Zdržani? To je sprijeto. Torej, drugi del pa z tema dvema besedama, kdo je za, proti, zdržani. Dajmo to preveriti. Torej, drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 25 za, 13 proti, to je sprejeto. 24 besed, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeno. 25 Fleckenstein. Imamo ustno, ustni predlog spremembe sporočevalca. Gospod Vandalen. Gospod predsednik, v besedilu zdaj vidimo avgust 2010. Mislim, da moramo dati samo 2010 brez imena meseca. Hvala. Torej, kdo je za, kdo je proti zdaj za ta, to ustno Ustno dopolnilo, to je sprejeto. Številka 26, gospod Fleckenstein, ustni predlog spremembe, ki ga je zahtevala skupina SD. Gospod Fleckenstein, izvolite. Zamenjali bomo safeguarding za promoting in dodali tole besedilo. Torej, ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe, če ne, je na glasovanju skupaj, torej v okviru 26, ki je kdo je za, proti, držani, to je sprejeto. Predlog sprejem v 27, Fleckenstein, kdo je za, proti, zdržani, to je sprejeto. Vidim, da so vaše roke vedno nižje, se spuščajo. 28, Fleckenstein, po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, to je tudi sprejeto. 29 tusas, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog B, kdo je za, proti, vzdržani zdržani, sprejeto. Pridemo do predloga spremembe 34 gospoda Komucakosa, glasovanje po delih. Prvi del do Maritime Colleges, do je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani preverimo ta drugi del predloga spremembe 34. Glasujemo. Gospod Kramer, kako glasujete? Za. Ste si glasovali, konec glasovanja. 17 za, 21 proti, to je zavrnjeno. 33 je brezpredmeten. Kompromisni predlog C. Torej imamo kompromisni predlog z glasovanjem po delih. Kompromisni predlog. Prvi del, glasujemo v prvem delu. Kot vidite, kar je zapisano, kdo je za, proti, zdržani, to je sprejeto. Drugi del z temi besedami za, proti, vzdržani, tudi to je sprejeto. Kompromisni predlog C je torej sprejet v celoti. 36 gospoda Marineska za, proti, vzdržani. Preverimo tole. Mislim, da je sprejeto. Torej 36 preverjamo, glasujemo. Michael je proti. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti, to je sprejeto. 37, Marinesko, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 38 je brezpredmeten. Predlog 41, Fleckenstein, gre za ustno, ustni predlog spremembe, bomo, zamenjali bi besedo review z extend. Ali so kakšne pripombe? Torej skupaj glasujemo o številki 41, kdo je za, proti, zdržani. Preverimo številko 41, mislim, da je to zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Tako je, to je zavrnjeno 15 proti 42, 24 eh, proti 15. Gremo zdaj na drugi del predloga spremembe 43. Torej, kdo je za, proti, vzdržani, to je zavrnjeno. 44. Vlasto Rike Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 45 je brezpredmeten. 46, tu se zgdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 48, vlasto Rike, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 49. Tusar, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 51. Marinesko, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 52. Ustni predlog spremembe skupine EPP. tipologija in se tu me mija ligotero dezmefti. Hvala, gospod predsednik. Želeli bi si bolj zavezujoče besedilo v istem duhu. Dodali bi in this respect in tako naprej, kajti na ta način bi dobili večjo prožnost, kar se tega tiče. Dobro, hvala, ali so tu kakšne pripombe? Potem glasujmo skupaj z 52, torej kdo je za, proti, vzdržani. To je sprijeto. Ali je to isto? Dobro, glasujmo še 53, kdo je za, proti. Vzdržani, to je sprejeto. Številka 54. Glasovanje po delih, prvi del, brez besed, before the end of 2010, pred koncem 2010. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. In drugi del, skupaj z temi besedami, za Dobro, to je, to je brezpredmetno. 55 Tako še 55 podelih, prvi del za, proti, zdržani. Preverimo lepo, prosim. Preverjamo torej prvi del amandmaja 55. Ste vsi oddali svoj glas? konec glasovanja. 21 oziroma 22 za, 17 proti sprejeto. To torej pomeni, da zaglasujemo v drugem delu za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 kun za, proti, vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje sprejeto 61, Fleckenstein za, proti vzdržanje sprejeto 62 po delih, prvi del considers the role external costs za, proti vzdržanje sprejeto drugi del believes that Nintendo innovation za, proti proti zdržani sprejeto. Gospod Groš, predsednik bi lahko najprej glasovali o kompromisu D, potem bi ga lahko umaknili 63 in 64. Se vsi strinjate? Ja? Prav, kompromis D torej kot prvo. Za? proti, vzdržani zavrnjeno. Ja, to smo glasovali v prvem delu kompromisa D. Besedilo kot v celoti brez besed and analyze in do harbor dues. Glasujemo. ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 proti 23. Zdaj pa drugi del z temi besedami, besedilo v celoti. A tudi nima smisla, prav torej kompromis D odpade. Zdaj pa 63 in 64 za. Proti. Tudi to je zavarjeno. Torej, zdaj smo pri amandmaju 65. Avtor Kumucakos, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 66. Za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Gospod Sterks, kaj pa se je zgodilo s 63 in 64? Mikrofon za predsedujočega, prosim. Odstavek 16. Tukaj skupina EPP zahteva ločeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 67. Kun. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 68. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 69 za, proti vzdržani sprejeto. 70. Tukaj imamo ustni amandma na zahtevo EPP. Gospod Komocakos, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Čisto drobna izboljšava besedila ki zadeva institucionalne vidike, tako da mislim, da bi o tem veljalo glasovati. Dobro, ste vsi zadovoljni? Prav. Torej, amandma 70 z ustnim amandmajem, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 71 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 72 za? Proti? vzdržanih sprejeto, 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 74 Ajala Sender za, proti, vzdržani sprejeto, 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 76, gospod Tikal, za. Proti. Vzdržani. Preverimo, prosim, mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno, preverimo. 76, preverjamo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 14 za, oziroma 15 in 23 proti, 77 za, držani sprejet, 78 za, proti, držani zavrneno, 79 za, proti, vzdržani sprejeto. 80. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 81. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 82. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis E. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 83. Po delih. Prvi del. Tja do transport system. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Ja, glasujemo o tem, ja. Dobro, torej drugi del. Notes at the global in potem do in the area. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 84 kot dopolnilo k kompromisu E. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 90 gospe Ajala Sender za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 91 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 92 za. Proti, zdržani, sprejeto. 93 za. Proti vzdržani, sprejeto 94 za, proti, vzdržani, sprejeto 95 za, proti, vzdržani, sprejeto 96 za, proti, vzdržani, sprejeto 97 za, proti, vzdržani, sprejeto 98 za proti, vzdržani sprejeto 99 za, proti, vzdržani sprejeto. Gremo naprej na uvodne izjave. Ena za, proti, vzdržani sprejeto, dve za, tri, a, <laughs> proti, vzdržani sprejeto, tri za, proti, Proti. Vzdržani sprejeto. Štiri. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo, prosim. Preverimo amandma štiri. Avtorja Vlasto in Rike. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 19 oziroma 20 za 16 proti. Torej, sprejeto, 5 je brezpredmeten, 6 za. Proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto devet za, proti, zdržani. Preverimo amadma 9, prosim, preverimo amadma 9, avtorja Vlasto in Rike. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 19 za, 19 proti, torej zavrnjeno. 10 tikal za, proti, stržani, zavrnjeno. Ja, lahko preverimo. Torej preverimo amandma 10, avtorica tikal za, proti in vzdržani, prosim elektronsko, ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. 14 za, 22 proti, torej dejansko zavrjeno. Še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Has everybody voted? Ste vsi oddali svoj glas? Hvala. konec glasovanja. Gospod Kramer ima tudi en plus, torej 34 za en proti trije vzdržani. Čestitke, gospod Vandalni. Next is the draft opinion. Naslednje pa je na vrsti poročilo o strategiji Evropske unije za regijo Balskega morja. Werner Kuhn. Hvala lepa, predsedujoči. Po včerajšnji razpravi bi strani EPP tu sporočil, da am, kar zadeva amadmaja 6, 15, 16 sprejemamo. Torej, na glasovalnem seznamu je mnenje poročevalca plus. To torej velja za člane skupine EPP. Ustrezno si popravite glasovalni seznam. Dobro, potem pa začnimo. Odstavek 2, amandma 1, gospoda Balčitisa, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 2, zile, za, proti, zdržani, sprejeto štiri po delih. Prvi del besedilo tja do TNT 21 za, proti, stržani, zavrnjeno. Drugi del je sploh smiselno tem glasovati, je prav, torej drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Amadma deset, gospod Auken za, proti, preverimo prosim, preverimo amadma deset, oddajte svoj glas, prosim, ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. 21 za 17 proti, torej sprejeto.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 Preverimo, prosim, preverimo amandma 14 k novem odstavku 7a. Glasujemo, prosim, ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 14 za, 23 proti zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeta. 16 za, Ja, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Tu v tem mnenju smo dosegli mnogo dobrih kompromisov in razprava včeraj v odboru je tudi pokazala, da je tudi razvoj kolesarskih poti nekaj, kar zahteva še posebna pozornost in zato predlagam ta amandma v zvezi s, temi, s tem ciljem in zato predlagam, da podpremo amandma 16. Hvala lepa. Okay, 16, Dobro, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti vzdržanje sprejeto, 18 za, proti, vzdržanje sprejeto, 19 za, proti. Dobro, preverimo. Preverjamo amadma 19, avtor Zile. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 18 proti, torej sprejeto. Kako še končno glasovanje? Glasujemo, prosim. Gospod Kramer je za. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 36 za, en glas proti, eno zdržan, sprejeto in čestitke, gospod Kunn. Tako, spoštovani kolegi, zdaj smo pri koncu glasovanja danes. Vsem se vam zahvaljujem za sodelovanje. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer. Točka 14. Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet poročevalec je gospod Marinesko. Kolegi, kot običajno, tisti, ki želite oditi, odidite potihem, tisti, ki želite ostati, <laughs> ostanite potihem, tako da lahko slišimo, kaj nam bo povedal naš poročevalec. Gospod Marinesko, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Kot vidite, sem to poročilo podal z amadmaji, ki mislim, da bi jih bilo potrebno sprejeti k tej uredbi. Imel sem že prvo srečanje s španskim predsedstvom in uspelo nam je obravnavati celotno poročilo, bi pa omenil samo eno točko, kjer eh, mislim, da se bo razprava nekoliko bolj zataknila. Nasplošno mislim, da bomo dosegli dogovor glede številnih členov. So pa tri težave, kjer bo potrebno ogromno pogajanj. Prvo je vse na enem mestu, koncept vse na enem mestu, torej ko gre za vprašanje, kam se vlaga zahteva za odprtje mednarodne železniške poti. Lepo vas prosim, če nimate zasebnih sestankov tukaj v dvorani, ker to res eh, ni, ni najbolj uljudno poročevalec poroča, vem, da se morate pogovarjati in stvari reševati, ampak eh, tukaj imamo zelo široka, lepa vrata, gre se lahko skozi in to storite. Tako da res prosim, izkažite nekaj spoštovanja do poročevalca. Gospod Marinesko, izvolite. No, kot rečeno, ena ključnih težav je vprašanje sistema vse na enem mestu uh, imamo razliko med našim mnenjem in mnenjem komisije in potem je tukaj še mnenje uh, sveta in mi, ko pravim mi, mislim nase in na poročevalce v senci, mi torej menimo, da je ta sistem vse na enem mestu, mm, da naj bi ta točka sprejemala in tudi odločala o teh uh, zahtevkih. Mm, svet pa meni, da mora to biti zgolj neko uložišče in informacijska pisarna za te zahteve. Te zahteve pa se potem posredujejo naprej infrastrukturnim eh, upravljalcem v zadevnih državah in da ti potem odločajo. Po našem mnenju je to konec koncev tudi glavna poanta in glavna dodana vrednost tega poročila, tako da bomo vsekakor ustrajali na tem, da se to vključi v eh, končno različico. Druga sporna točka zadeva tako imenovane authorized applicants, torej odobrene prosilce. Po našem mnenju vsako železniško podjetje oziroma vsako podjetje, če tudi ni železniško podjetje, eh, lahko zahteva takšno pot. Eh, svet pa želi to prednost ohraniti zgolj za obstoječa železniška podjetja, tako da bomo videli, kako bomo tukaj lahko dosegli nek kompromis. Mislim, da bi se morali držati našega stališča, kajti konec koncev delujemo na odprtem liberaliziranem trgu tudi za področje železniškega prometa in to treba spoštovati. Če bi omejili eh, to možnost zgolj že etabliranim, železniškim podjetjem, potem bi to predstavljalo nelojalno konkurenco in izkrivljanje trga. No, potem je tukaj še tretja zadeva in sicer prioritete v primeru prekinitev prometa oziroma ovir na prometnih poteh potrebujemo namreč določen kriterij in sicer minimalni čas za ponovno vzpostavitev običajnega prometa. Ampak eh, tukaj potrebujemo določene, določena pravila, eh, določene pogoje, naprimer, če imamo potniški vlak, ki že tri ure ali štiri ure stoji na mestu, nekje sredi polja, potem je treba temu potniškemu vlaku dati prednost. Svet pa meni, da ne potrebujemo takšnih eh, pravil o prednosti. No in še ena četrta zadeva, ki je dokaj splošna in velja za celotno besedilo. Gre namreč za vzpostavitev izvršnega odbora in pa upravnega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic eh, in upravni odbor sestavljajo direktori infrastrukturnih podjetij. Če ustanavljamo te organe, potem morajo seveda imeti tudi določene obveznosti in morajo te obveznosti tudi izpolnjevati. V nasprotnem primeru stvar nima nekakšnega smisla, kajti kot rečeno, vse eh, odločitve glede posameznih koridorjev in vlakovnih poti naj bi se sprejemale eh, na ravni direktorjev. Svet se strinja torej z ustanovitvijo teh organov, ampak odločanje pa želi svet ohraniti na ravni direktorjev za infrastrukturo. Jaz še vedno menim, da bomo dosegli tudi tukaj ustrezen kompromis. To so torej glavne točke mojega poročila. Mislim, da v, na našem naslednjem sestanku lahko že dosežemo kakšen napredek. Kot rečeno, prvo srečanje s svetom sem že imel. Pregledali smo vsaj polovico poročila, potem pa bomo imeli še bolj poglobljeno razpravo o drugem delu. Hvala lepo, gospod Marinesko, v imenu skupine socialistov, gospod Liberacki. Hvala lepa, predsednik. Eh, če, če je možno, bi povdaril naslednje. Poročevalec Marinesko je eh, dolgo časa s prejšnjim predsedstvom in tudi sedanjem eh, izkazoval zelo veliko potrpežljivost. Potrpežljivost, ko je švedsko predsedstvo to obravnavalo kot zelo oddaljena zadeva, zdaj pa želi špansko predsedstvo to zadevo pospešiti, ampak zdi se, da ga eh, administrativni aparat sveta nekako zadržuje nazaj. Vprašanje tukaj seveda je, kaj je dodana vrednost. Dodana vrednost naj bi bili koridori za tovorni promet. Naš namen je, da bi naredili pomemben korak naprej v smeri evropskega železniškega prostora. Namen sveta pa je, se zdi, narediti par potez, v, sicer v veliki meri dokaj smiselnih, ki pa bi vendarle v veliki meri ohranile status quo. Torej, gospod Marinesko je zelo dobro predstavil svežen tistih zadev, ki so še odprte, bi pa rad dodal še eno, namreč odločitev o tem, ali bomo ponujali posamezne slote na teh vlakovnih poteh ali pa kapacitete. In eh, mi smo zato, da ponujemo kapacitete, ne pa posamezne slote. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se na ta način lažje zagotavlja tudi prednostni promet za potniške vlake. Prav tako se strinjam s komentarji v zvezi z sistemom vse na enem mestu, potem kar zadeva, kdo naj bi podajal, podajal eh, predloge. Prav tako se strinjamo s tem, kar je dejal poročevalec v zvezi s pristojnostmi glede mm, upravnega odbora. Mislim, da nima smisla, da bi oni imeli vse niti v rokah, kajti potem bi ostali na mestu in tu ni nobenega napredka. Mi želimo tukaj vzpostaviti neko novo dodano vrednost, tako da moram reči, da se v veliki meri strinjam s stališči poročevalca, prav tako se strinjam, kar zadeva prioritete. Naš eh, partner in nasprotnik v tem primeru je svet. In morda niti polovice tega predloga še ni eh, dogovorjena. E, e, mislim, da bomo uspeli priti do nekega kompromisa. E, mislim pa, da bomo lahko zelo kakovostno vodili pogajanja, saj ima tako poročevalec kot poročevalec v senci zelo podobno stališče. Hvala lepa, gospod Liberacki, v imenu skupine Alde, gospa Bilbao. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da se je gospod Marinesko osredotočil na ključne težave, ki jih imamo s svetom, torej sistem vse na enem mestu, potem način podajanja zahtevkov, kaj se zgodi v primeru uh, eh, moten v prometu in potem tudi kdo bo v upravnem odboru. Sama bi tukaj dodala še eno zadevo, uh, Namreč razlike v mnenjih, ki jih imamo s svetom, zadevajo predvsem to, ali naj bo ta upravni odbor neodvisen ali ne. Eh, svet se želi, da ne želi neodvisnega upravnega odbora. In a, eh, mi menimo, da bi moral ta predlog privesti do dejanskega evropskega omrežja tovornih eh, koridorjev. tukaj bi vas opozorila na odstavek, ki je povzročil kar nekaj živahne razprave. In sicer gre za definicijo koridorja, ki ga podaja svet. Do sedaj sem bila dokaj previdna, ko sem govorila o teh eh, zadevah, ampak imeli smo kar nekaj srečen in pa tudi v pisni obliki sem zahtevala dodatne podatke in moram reči, da je svet popolnoma netransparenten v svojem delovanju. Ves čas smo svet namreč pozivali, da naj nam pove, zakaj želijo vključiti te koridorje v prilogo 1. Na podlagi kakšne analize? Pod, ali so opravili kakšno družbeno-ekonomsko analizo, kaj želijo sploh rešiti s tem, zakaj so določeni koridori samo vključeni, določeni ne, eh, ali so ti koridori mešane narave. Skratka, želimo vedeti, zakaj so se odločili za teh devet koridorjev, kajti le na ta način jim eh, lahko pomagamo s konstruktivnim pristopom in za željo, da nekaj prispevamo. Ampak eh, obenem pa je tudi naša pravica kot poslanci, da dobimo podatke, ki jih imajo tudi tisti, ki zagovarjajo takšen predlog. Zaenkrat nismo dobili nobenega podatka. Edini argument, ki je bil tukaj podan, je, ja, tako pač države članice želijo. Na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli s svetom, smo si pogledali ta predlog novega besedila, ki bi omogočal tudi dodatne koridorje in komisija dejala, da kar njih zadeva, koridori iz priloge 1 izpolnjujejo te kriterije. Ampak eh, poslanci kot eh, končno odgovorni za potrditev tega pa ne vemo, kakšne kriterije so države članice v svetu uporabile pri definiranju te evropske mreže. Gospod Marinesko je že posredoval devet vprašanj, ki izhajajo iz razprave med političnimi skupinami, nismo dobili niti enega odgovora. Tudi na sestanku, ki smo ga zdaj imeli, smo zastavili ta vprašanja, zahtevali smo podatke, odgovora nismo dobili. Tako da lahko povem, predsednik, da si je skupina Alde močno prizadevala vključiti predloge glede tega besedila eh, v normativni del, ampak mi bi si želeli, da nam svet vsaj pove, kakšne kriterije so uporabili za izbiro teh koridorjev. To vse. Zakaj torej menijo, da s temi koridori delamo pravi korak v smeri resničnega evropskega omrežja, kakšne so značilnosti teh koridorjev in kaj, kakšne povezave bodo ti koridori imeli z drugimi obstoječimi projekti oziroma s projekti, ki še niso zaključeni. To je torej moja poanta danes. Namreč naša skupina je vedno znova, tudi v svojih prispevkih, v svojih predlogih, v zvezi z besedilom, vedno smo torej izkazovali konstruktiven pristop, ampak zdaj pa bi še enkrat formalno svet prosila, da naj nam vsaj posreduje podatke o tem, kakšne kriterije so uporabili za izbiro teh novih koridorjev. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer, v imenu zelenih. Hvala lepa, najprej hvala gospodu Marineskoju. Večkrat smo se že srečali s tem v zvezi, lani in tudi letos. In veseli me, da nismo pod ne vem kako velikim časovnim pritiskom, da se lahko o zadevah eh, vsebinsko pogovorimo. No, jaz bi se na to kar dejal poročevalec. Ko pride do neke m, mm, nesreče, do neke motnje v mrežu, potem sem zagovornik kar se da eh, visoke stopne fleksibilnosti, torej da ne dajemo prednosti nikomor. Imamo na primer direktive za strojevodje in eh, če po 15 minutah ali po pol ure za strojevodjo poteče čas, ko bi sploh lahko upravljal s to lokomotivo, je pa ponoma vseeno, ali vozi eh, ICE, nek regionalni vlak, tovorni vlak ali mm, obmestni vlak, kakorkoli. V vsakem primeru bo potrebno ta njegov vlak najprej spraviti v promet, da bomo zadevo lahko mm, kar se da eh, zadovoljivo rešili. Torej, bistvo je, da se čim prej lahko zopet vzpostavi normalen vozni red. Druga zadeva, seveda ne smemo razlikovati med eh, tradicionalnimi državnimi železnicami in pa zasebnimi. Želimo krepiti notranji trg, vsi želimo enotno obravnavo. Smo sicer prijatelji železnic, ampak nismo prijatelji posameznih podjetij in državna podjetja imajo že tako ali tako prednost. V Nemčiji, naprimer, le državna podjetja dobivajo državno podporo strani davkoplačevalcev za infrastrukturo. Zasebniki morajo vse upravljati in financirati sami. In če resnično hočemo na ta način dajati še dodatno prednost eh, tem podjetjem, potem lahko pozabimo na konkurenco, ker nelojalna konkurenca ni konkurenca. Enako velja za tako imenovane eh, kvalificirane eh, poti. Kaj je to? Jaz poznam samo eno. To je tista za tovorni promet med Rimom in Neapljem. Pa še to samo po noči. Po noči lahko na tej visokohitrostni progi vozijo tudi tovorni eh, vlaki, podnevi ne. In tukaj mm, sem proti temu, da bi nekako dogmatično sprejemali te odločitve. Potem pri eh, rezervacijah sem tudi že dejal, da so hm, tukaj določeni napačni pristopi sem že kritiziral eno državno podjetje, ki je prijavilo 20-30 slotov, niti enega uporabili, ampak so se javili samo zato, da ne bi konkurenca imela možnosti voziti v teh poteh. Sama rezervacija je bila brezplačna, tako da ne vem, kako bi lahko ceneje in udobneje izrednil konkurente iz trga. Tako da tukaj je treba predvideti določene stroške in ne sme se, to se ne sme izplačati temveč mora biti finančna posledica negativna, če rezerviram neko traso, neko vlakovno pot, ki jo potem ne izkoristim. Kajti nasplošno želimo uh, okrepiti vlogo infrastrukture, ne pa podjetij. Kar zadeva število koridorjev, sploh ne vem, kako bi lahko prišli do neke druge številke. Če upravimo analizo, zakaj je iz šestih e RT koridorjev nastalo popolnoma nič in če mi nekdo pove, da smo v zadnjih desetih, pet, petnajstih uh, letih uh, da nam ni uspelo teh šest koridorjev vzpostaviti in zato potrebujemo nove, potem ne vem, jaz sem učitelj po poklicu in če mi nek eh, učenec pove kaj takega kot argumentacijo, potem res ne vem. Najprej analiza, zakaj teh šest koridorjev ni bilo vzpostavljenih in na teh šest bi se morali osredotočiti. Niti enega še nimamo, niti koridor A, ki je nesporno najpomembnejši v Evropi, eh, ni dokončan. Tako da ne zdaj z novo razpravo o novih koridorjih, o novih poteh, ne, ampak osredotočimo se vsaj na tisto, kar smo se že dogovorili, pa še vedno ne izvedli. Prav tako se mi zdi čudno, da gre tukaj sicer za koridorje, ampak en koridor eh, že imamo in sicer od Štokholma do uh, Dženove. Ta naj bi potekal iz Štokholma preko Kopenhavna, potem Hamburg, Innsbruck, potem pa kar naenkrat ni nič. Zakaj smo tukaj uh, definirali koridor, ki ga niti še ni, ki bo finančno tudi dvakrat dražji kot eh, alternativne poti. Ne vemo, ali bomo mo potrebovali most ali, ali predor. Tako da tukaj uh, vzpostavljamo nek koridor, ki bo morda čez 30 let končan. Ta paralelni koridor preko Berlina in Roštoka tega pa sploh ne upoštevamo. Tako da to je nesmiselno. Potem sistem vse na enem mestu. Mi ne želimo nove evropske organizacije, ki bo vse eh, določala, vsem odločala in eh, vse odobravala. Ker če bo tako, eh, bo potrebno tako tako vprašati pri nacionalnih upravljacih, ali imajo kakšne eh, proste kapacitete, proste splot, slote. Eh, v Nemčiji imamo sedem takšnih eh, eh, organov odločanja. Če sem torej stranka in rabim vlakovno pot iz Rotterdama v Dženovo. Če lahko samo na eno mesto vprašam, ali lahko ta ima izkušnje, pošlje stvari naprej v ostale države in potem zadevo odobri. Če ne, potem pa potrebujemo neko, nek pritožbeni organ. To pa je lahko evropski organ, ki potem pogleda, zakaj zadeva ni bila odobrena ali je bilo Eh, odobreno teden kasneje ali teden eh, prej, ali so dali prednost državnim podjetjem ali lastnim podjetjem in tako naprej in tako dalje. Tukaj torej potrebujemo jasno transparentnost, ampak za stranke mora biti enostavno takšno zadevo prijaviti, ker je ta evropska instanca pozna tudi argumentacijo, pozna vse eh, zvijače, kar zadeva stroške, kar zadeva eh, slote, kako lahko izrinjamo konkurente iz, iz igre, tako da tukaj potrebujemo vsekakor eh, eno samo inštanco, na katero se obračamo. Mislim, tukaj lahko najdemo nek kompromis in eh, ne smemo ustanavljati neke ogromne birokratske organizacije, ki bo vse skupaj pokrivale, temveč potrebujemo ustreznega sogovornika eh, na evropski ravni za naše eh, stranke, kajti potrebujemo evropsko politiko, ne pa neke nacionalne politike tukaj. Hvala, gospod Kun. Uh, thank you, Mr. President das passt. Hvala, gospod predsednik. Najprej moram nakratko popraviti gospoda Kramerja. V Nemčiji državna železnica za obratovanje ne dobi podpore iz zvezdnega proračuna, ampak samo za omrežje. In to omrežje lahko uporabljajo tudi vsi drugi. Imamo vse možnosti, zlasti v osebnem prometu na kratke razdalje in to seveda se spodbuja še tudi z podporami za posamezne zvezdne dežele. Ampak pustimo. Gre za razsežnosti, kako bomo za promet blaga v Evropi dosegli določeno prednost. To mora biti izvedljivo in zelo pomembno je tudi, kakšna bo udeležba železnic v tem koridorju. zato je nujno, če želimo realizirati tak promet, da imamo podjetja, ki bodo lahko dejansko tudi sodelovala v nekem skupnem organu, tako kot sta že prej podarila gospoda Marinesku in Kramer. Vzemimo progo od Rotterdama do Genove. Rečeno je bilo vse na enem mestu. Zato ne moremo načrtovati poti, ampak potrebujemo več podjetij, ki imajo v lasti infrastrukturo na nizozemskem, v Švici, SPB, CFF, FFS in tako dalje. V Italiji prav tako grupo Ferroviario dello Stato. In ti morajo soglašati v odboru za infrastrukturo, kdaj lahko tudi dejansko pripeljajo ta promet po svojem omrežju. Imajo cene za trase in normalno je, da hočejo nekaj zaslužiti. In ne vidim, da bi se s tem kakorkoli skrivljala konkurenca. Če imamo vse na enem mestu, nek organ, ki določi čas, zmogljivost, na ta način ne bomo prišli nikamor točka lahko deluje samo, če imamo ne za posamezen koridor, ampak za vsako državo članico eno tako mesto. Nek eh, operater lahko vloži prošnjo, ki se sprejme, potem pa vsi upravljavci infrastrukture z vsem udeleženimi omrežji to realizirajo. In če pride do moten, potem zna biti, da bodo različni sistemi imeli različen pristop. Recimo, v eni državi imajo lahko drugačno tirno omrežje za tovorni promet. Tam pa, kjer imajo kombinacijo tirov tako za mm, osebni, promet kot za promet. Z blagom tam lahko pride do ogromnih problemov. Zato je zelo pomembno, da se vedno najde način, da se vrnemo na predvideni časovni načrt. Ta pojem vse na enem mestu je lahko po mojem mnenju zelo koristen, kadar gre za oviranje železniških podjetij v Evropi in kadar gre za to, da se ne uporabljajo sloti, ki so jih dodelili operaterjem. Takrat lahko uporabljamo vse na enem mestu kot neko klirinško mesto. V Nemčiji recimo imamo to, vemo pa, da tega ni v vseh državah članicah in ravno zato to vse na enem mestu. Prav tako moramo poskrbeti, da ostanemo prožni, da ne rečemo, ta trasa je določena in od tega ne odstopamo, ne glede na to, kaj se zgodi. Ne v primeru moten, tudi ne v času najgostejšega prometa na tirih. Torej, potrebujemo nek načrt zmogljivosti. ki bo veljal in ki ga bo mogoče realizirati za vse trase znotraj koridorja. Ta model Rotterdam Genova je zelo dobro izhodišče, da lahko realiziramo tak eh, promet z blagom. To lahko velja tudi za promet vzhod-zahod, ampak samo tako, da upravljavci infrastrukture v upravnem odboru imajo jasna navodila. To je prednost in da točno vedo, katere slote mogoče dodeliti. Thank you, Mr. Zila. Hvala lepa, gospod Zile. Ja, paldies priekšsēdētāji, kungs, mūsu ānu ziņotājs, grupsēn. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Eping, naš poročevalec v senci, ni prisoten, bom pa v imenu naše politične skupine sam izrazil njegovo stališče. Strinjam se, da so bile najpomembnejše točke omenjene, o njih se moramo dogovoriti s svetom. Vendar pa želim še zlasti poudariti status pojma vse na enem mestu. Prosim, da prisluhnemo argumentom sveta. Vprašanje je namreč, ali resnično potrebujemo nove nadnacionalne institucije. Če ne bomo imeli jasne vizije o tem, kako bi ta sistem deloval v praksi, potem bi bilo bolje, če ponovno razmislimo o ustanavljanju nadnacionalnih organov. Skratka, mislim, da bi morali prisluhniti tem argumentom. Drugo vprašanje pa se nanaša na kategorije. kategorije tovornih vlakov. Morda ni prav, da uporabljamo tako strogo kategorizacijo. Morda bi bilo bolje, če bi zapisali splošna načela v zvezi s tem, kako razvrzake v posamezne kategorije glede na rabo infrastrukture. In lahko bi uporabili različen pristop, pač odvisno od prometa. Resnično vas prosim, da ste konstruktivni oziroma vsaj tisti, ki boste o tem razpravljali svetom. Hvala, gospod Balsajtis. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospodu Marinesku. V zelo zapletenem dokumentu si je prizadeval za čim več kompromisov. Ta dokument je zahteven ne samo politično, pač pa tudi tehnično gledano. V Evropski uniji imamo 20 različnih sistemov upravljanja železnic in v različnih državah imamo tudi različne tire in tračnice, tudi različne postopke za zmanjševanje, onesnaževanje okolja, za povečevanje konkurenčnosti pri prevozu blaga. Zato je vprašanje tovornega prometa zelo obsežno in se bo še povečevalo. Najprej se poročevalcu želim zahvaliti za nekakšen prvi seznam, na katerem so projekti, ki morda še niso tako gospodarsko upravičeni, ki pa prinaša veliko dodano vrednost za EU in to so projekti, ki bodo verjetno dobili v prihodnje še večji pomen. Veseli me, da bomo pritegnili tudi tovorni promet iz Rusije preko Sankt Petersburga. Delno bomo tako lahko prenesli tovor z ladi na železnico in to bo tudi povečalo našo konkurenčnost. To so veliki izzivi, na katere se bomo morali v prihodnje tako ali drugače odzvati. Kar pa zadeva vse na enem mestu. Kot rečeno, imamo različne sisteme upravljanja in menim, da moramo sedaj končno nekaj narediti glede vsega na enem mestu. Seveda ne moremo vseh vprašanj razrešiti naenkrat, ampak vsaj začeti moramo nekje. kar zadeva spremembe prve priloge. Vsekakor moramo razmišljati o tem, da se poišče kompromis med komisijo in državami članicami. Glede dve letnega roka v uredbi. V Evropski uniji so vse države članice utrpele veliko škodo v času gospodarske krize. To je treba upoštevati. Ni jasno, ali in kdaj bodo vse države uspele prebroditi to krizo. Zato bi iz praktičnih razlogov ta rok morali podaljšati na pet let. Železniški sistem zahteva ne samo velike naložbe, pač pa tudi daljše roke če gre za prestrukturiranje. Sicer pa čestitke poročevalcu. Gospod Juro, hvala lepa, predsednik. Hvala lepa. No, v tej razpravi naj samo spomnim na to, da v oceni prvega železniškega svežnja, moram reči, da se, če se prav spomnim, 24. Uh, eh, drž, proti 14 državam že sprožili postopke zaradi kršitve eh, njihovih regulatornih organov. Tako da to nam mora dati misliti. Mislim, da nima smisla, da naredimo sistem vse na enem mestu, ki bo zgolj deloval na nacionalni ravni oziroma ki bo favoriziral nekega eh, operaterja, ki je tako ali tako že eh, v postopku zaradi kršitve neodvisnosti. Eh, še posebej, ker zadeva torej ta sistem vse na enem mestu, mislim, da moramo najti neko pametno ravnovesje med nečem, kar bi bilo birokratsko gledano popolnoma neuzdržno in ki bi samo še nadalje zapletalo življenje mm, samih operaterjev. Potem treba sprejeti tudi nekaj, kar bo eh, dejansko dodana vrednost in kar bo olajšalo in eh, izboljšalo samo omrežje in prometno omrežje. Torej, zdaj delamo na tem, mislim, da moramo najti neko ravnovesje, imeti neko uredbo, ki bo eh, predstavljala pravo dodano vrednost tako za operaterje, kako za eh, tovorni promet. In prav tako je treba upoštevati dejstvo, da izkušnje kažejo, da nacionalni železniški prevozniki eh, zavirajo, zavirajo vse, kar omogoča neodvisnost, kar omogoča nekoliko bolj odločno upravljanje prometa na skupni ravni. Tako da strinjam se z vsem tem, kar bi nam omogočilo eh, najti to ravnovesje med eh, stališči, ki preveč eh, ščitijo pozicijo nacionalnih operaterjev in pa tistimi pozicijami, eh, ki bodo stvari še bolj zapletale in birokratizirale, kar pa sem prepričana, da je tudi nekaj, česar si ne želimo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar agradecerle el trabajo. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu za delo, ki ga upravlja. In hvala lepa tudi poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje. Želim postaviti vprašanje gospodu Marinisku in sicer gre za predlog spremembe iz prve razprave. To je sprejela tudi gospa Bilbao in sicer gre za to, kako vključevati nove operaterje. Morda se kolegi ne bodo strinjali, vendar recimo v naši državi imamo nekatere operaterje, ki so pripravljeni izboljšati ponudbo na že obstoječem omrežju s ponudbo hitrih vlakov. Imamo recimo predloge sprememb 4-5 parlament ne sprejema skupnega stališča sveta. Sprašujem, kakšne mehanizme smo predvideli? Kajti zdi se mi, da tukaj stališče ni jasno. Naše stališče namreč. Kaj smo mi predvideli? Glede na izboljšave, ki se tičejo ne samo tega mandata, ampak daljšega roka, zato da bomo imeli učinkovit tovorni promet. Če še enkrat ponovim, kakšne mehanizme so predvideli za prihodne spremembe za to, da ne bomo imeli neke zastarele mreže, kako lahko spremenimo to omrežje? Hvala lepa. Gospod Pasquarelli v imenu komisije. Hang on, hang on, Michael, One point, yeah. Ich will nur eins klarstellen, Herr Kuhn. Samo eno želim gospodu Kuno povedati. V Nemčiji državna podjetja dobijo državno podporo za državno omrežje. Imamo pa tudi zasebna omrežja, tam lahko tudi vozijo vsi. In tudi tam imamo pristojbine, ampak zasebniki ne dobijo za vzdrževanje ali posodabljene državne podpore. Zato morajo zasebniki preko prihodkov od tras vse financirati. In seveda so v slabšem položaju, če državna podjetja dobijo milijarde evrov. To je razlika. Mi se borimo proti temu in tudi znotraj zvezdne vlade obstajajo nekateri premiki, ampak to je ta razlika med državnimi in zasebnimi omrežji. Okay, as Mr. Pasquarelli. Gospod Pasquarelli. Merci, Hvala, gospod predsednik. V imenu komisije bi povedal naslednje. Zelo smo hvaležni dobremu delu odbora za promet eh, Evropskega parlamenta že v prejšnjem zakonodajnem obdobju in sedaj gospodu Marinesku in poročevalcu Senci. Svet je prišel do nekega skupnega stališča, ki je konstruktivno, pozitivno in ravno zato ga je komisija podprla vendar pa v, četrt, v štirih točkah eh, pa to, tu ne želijo u, u, upeljati pomembnih novosti in zato imamo tu ta predlog spremembe, ki govori o tem, da nič v tem amadmaju ne sme vplivati na obstoječo zakonodajo. Torej imamo neko samo omejitev, zelo močno samo omejitev, ki jo je želel svet in ki velja za uh, namere tega besedila. In to, kar je povedal gospod Marinesku uh, eh, v zvezi z sistemom vse na enem mestu, uh, tu bi povedal, da to ne gre za nekaj novega v skupnosti, ne gre za neko nadnacionalno novo uh, uh, avtoriteto. Gre preprosto za urodje, s katerim želimo omogočiti delovanje koridorjev. In to že obstaja. V okviru sodelovanja uh, upraviteljev infrastrukture, te stvari že obstajajo, imamo uh, uh organizem Railnet Europe v, na Dunaju in tu imamo že sistem vse na enem mestu, kjer lahko naročajo, rezervirajo slote v, na posameznih koridorjih. Torej, uh, uh za nas pa je to šele fikcija, namreč oni zgolj predajajo zahtevke posameznim nacionalnim upraviteljem infrastrukture in ta RailNet Europe tudi ni tako zelo učinkovit, ker se ve, da pokriva samo pet odstotkov potreb po mednarodnih slotih znotraj Evrope. Torej, sistem ne deluje, naš predlog uredbe pa želi ravno to popraviti. Tu torej še enkrat ne gre za, nek, za neko novo ustanovo, za nek nov organizem znotraj Evropske unije, ampak za inštrument, ki bo omogočil sodelovanje med upravitelji infrastrukture in ki pa imajo seveda na svojem področju avtonomno pravico odločanja, kar pa ne pomeni, da so povsem samostojni, povsem neodvisni, da, se, da ne morejo upoštevati, da jim ni treba upoštevati nacionalne zakonodaje. Druga točka je ta eh, eh, torej, eh, upravičeni prijavitelj, authorized applicant. Za nas je to pomembno stališča konkurenčnosti. Če želimo tukaj omogočiti igravcem na tem področju, da uporabljajo storitve transporterjev, ki jih potrebujejo, da torej lahko ponudijo neke ustrezne cene in delujejo na, na, na tem trgu z ustreznimi razmerji med cenami in ponudbo, mislimo, da je ta sistem, ki prav tako že obstaja v zakonodaji, ki pa je predvsej prepuščen samostojni izbiri, prosti izbiri posameznih držav članic, nekatere so ga uvedle, druge ne, torej to že obstaja. Eh, če bi to uvedli na enem, na posameznem koridorju v celoti, bi dejansko lahko govorili o konkurenčnosti. Tretjič gre za pravila, prednost, za prednostna pravila. Tudi tukaj komisija ne predlaga, da bi recimo tovorni vlaki vedno imeli prednost, eh, da bi morali recimo potniški vlaki vedno čakati na tovorne vlake in tako naprej, seveda v škodo voljivcev. Ne, nikakor ne. Kar si želimo je zgolj to, da ne bi bilo diskriminacije med različnimi vrstami transporta. In da najdemo, da pridemo do nekih skupnih pravil, ki jih ne želimo eh, diktirati nekomu, ampak za katera bi radi, da se dogovorimo za njih, zato da bomo imeli nek uravnovešen promet. In še četrta točka. Gre za upravljanje koridorjev. Tukaj pa si želimo, da bi imeli neko, nek organizem, nek organ, recimo ne, kot neko združenje, interesno združenje uh, upraviteljev infrastrukture, torej nek organ, ki ne bi bil le, uh, kjer se ne bi samo pogovarjali med sabo, eh, ampak kjer bi lahko tudi sprejemali določene odločitve, skupne odločitve, kar se tiče investicij, urejanja, upravljanja infrastrukture in tako naprej. Torej, to so te štiri točke, ki se nam zdijo pomembne, medtem ko svet, torej svet pa tu ne želi podpirati situacije, kakršna je. In tu moramo najti neko ravnovesje, kot je rekla gospa Durand. Kajti o teh štirih točkah bi se morali dogovoriti, da pridemo do neke uspešne rešitve ali pa do pač neuspeha na tem področju. Še nekaj stvari bi rad povedal. Eh, tehničnih zadev Namreč, kar se tiče izbire koridorjev, gospa Bilbao je tem govorila in gospa Ajala. Komisija je sprejela kompromis, ki se nam ne zdi slab. Torej, izbranih koridorjev je devet, šest jih ustreza koridorjem RTMS, ki so že dobili podporo skupnosti. Eh, glede na to, kar, je, kar govori gospod koordinator Vink. Torej, tu gre za. Eh, eh, gre, to so zelo pomembni koridori, pokrivajo 20 odstotkov Evrope, torej tri je dodatni od teh devetih. Koridori pa pomenijo koridorje, kjer je veliko soglasje operaterjev železniškega prometa, da gre za koridorje, ki so pomembni. Tudi uh, RailNet, ne, uh, Rail Network tako misli. Torej, če zaključim. Če si dejansko želimo neko skupno, enotno evropsko uh, železniško območje, če želimo omogočiti tovorni promet, ustrezen tovorni promet, tu ni dovolj, da samo povežemo nacionalne Eh, nacionalna omrežja, ampak potrebujemo nekaj več. Imamo tu seveda neko upravljanje na nacionalni ravni, ki je posebno individualno, imamo uh, njihova pravila, prednosti in tako naprej. Torej, potem, če, če želimo ostati pri tem, potem sploh ne potrebujemo nekih skupnih pravil. Gospa Diron je že to povedala in tudi sami smo rekli, gre za pravzaprav očitne stvari, za katere pa bi si želeli, da delujejo. Gre za stvari, ki jih do sedaj še nismo uspeli urediti, ki jih ne more urediti zgolj eh, nacionalna podjetja, tudi eh, nacionalni operaterji, eh, ki pa seveda še vedno na svojem posameznem območju v veliki meri določajo pravila. Torej, te stvari se tudi ne uspejo uh, ustrezno urediti uh, Eh, na, na Dunaju, v tem organu, zato pa zdaj potrebujemo neko skupno rešitev za ta štiri področja, ki jih je gospod Marinesko tako dobro opisal. Potrebujemo torej neke ustrezne pogoje za dejansko železniško evropsko omrežje, zato da bo tudi na njem tovorni promet ustrezno kakovosten, zato da bo tudi to ustrezna eh, alternativa drugim vrstam prometa, ki so tudi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 povem nekaj nasplošno. Ko predlagamo nek zakonodajni dokument ali neko uredbo, moramo vedno pomisliti, kaj prinaša ta, ta zakonodajni dokument, kakšna je njegova dodana vrednost. Če tega ne naredimo, potem nima smisla predlagati nekega novega predpisa. Kar zadeva tovorne koridorje, zakaj želimo zadeve tukaj urediti zakonodajo, zato da izboljšamo tisto, kar trenutno ne deluje. In kaj je to pomembno najprej? Usklajenost. Tovorni promet imamo že v tem trenutku, to že obstaja. Predlagani so bili tudi drugi sistemi, RELNET Europe, RTMS. Skratka, so še druge opcije, vendar pa ni usklajenosti, kar zadeva glavne koridorje za tovorni promet. Take usklajenosti ni, da bi tovorni vlak lahko vozil, teoretično gledano, tako kot potniški vlak. Kaj ti? praktično gledano, obstaja možnost, da bi lahko imeli vlak, ki bi odpeljal recimo iz Genove in brez postankov odpeljal v Rotterdam ali pa bi vozil vse tako kot potniški vlak. Tehnično je to izvedljivo, ampak zato potrebujemo usklajenost. Ta Uredba se nanaša na poskus, da bi izboljšali določene stvari. Najprej, da uvedemo pojem vnaprej dogovorjenega prevoza tovora. Imamo različna poimenovanja tega koncepta, ampak vse tri institucije so se dogovorile, da ta koncept mora obstajati. Potem, tu je ideja vsega na enem mestu. Tukaj ne gre za neko novo ustanovo, to bi bil urad, kjer bi lahko uložili prošnjo, potem pa bo ta urad moral sodelovati z že obstoječimi nacionalnimi uradi, ker je to edini način, kako se zadeve lahko izpeljajo. In potem bi to enotno mesto lahko ugotovilo, ali je recimo francoski urad preprečil nemškemu vlaku, da bi prečkal mejo s Francijo iz razlogov, ki niso tehnične narave. In potem bomo lahko prepričani, da bodo nacionalni organi naredili vse, kar je v njihovi moči, zato, da bi se pozitivno odzvali na te prošnje. To bi bila funkcija tega enotnega mesta. Dragi kolegi, verjetno boste razumeli, da so se name obračale tudi največje železnice oziroma železniška podjetja. Oni so tisti, ki nasprotujejo temu sistemu. Prepričani so namreč, da bodo izgubili nadzor nad trgom. Vendar pa potrebujemo večjo inovativnost. Kaj še spreminja ta uredba? Upravljanje. Kajti z upravnim odborom izpolnjujemo še eno zahtevo za večjo učinkovitost tovornega prometa. Tu pa gre za naložbe v infrastrukturo. Ta upravni odbor bo usklajeval naložbe, ki se bodo izvajale v istem koridorju, tako da bodo zadeve tekle čim bolj gladko. Po mojem mnenju torej je enotno mesto potrebno uvesti, In po nadaljni razpravi s svetom sem prepričan, da bomo lahko prišli do dogovora. Potem, večkrat je tukaj bila omenjena priloga ena. Prvotni predlog komisije je predvideval, da naj bi, mislim, da tri leta, nisem prepričan, ampak recimo, torej v treh letih bi vsaka država članica morala postati udeležena v koridorju, če seveda ima železniške povezave z drugimi državami v koridorju. Svet je po mojem mnenju dal zelo dober predlog in sicer da bi s to uredbo morali odločiti tudi, kateri bodo prvi novi koridori. To ni slaba ideja, kajti uredba že ustanavlja prve koridore, tako da ni treba, da čakamo tri leta, da se vsaka posamezna država odloči, v katerem koridorju bo sodelovala. Za katere države veljajo ti koridori? Predlagam, da da bi imeli poseben sestanek samo v zvezi s to prilogo ena. Z drugimi besedami, pogovorimo se najprej o vsebini uredbe, potem pa se ločeno lahko pogovorimo še, kako bodo potekali te koridorje. V primeru Španije imamo dva koridorja in po mojem mnenju sta to edina koridorja, ki jo sploh lahko imate. In seveda prečkata tudi mejo s Francijo. Seveda se o tem lahko pogovorimo, in imamo priložnost, da pri teh koridorjih predlagamo spremembe. Svet in komisijo sem prosil, naj razložita, katera merila so bila uporabljena pri vzpostavitvi teh koridorjev. Prejeli smo odgovor komisije, še pa čakamo na odgovor sveta. Ampak naj vam povem naslednje. Tudi, če bomo imeli to prilogo k uredbi, bo država članica še vedno morala postati članica vsaj enega koridorja v obdobju treh let. To bo torej obveza. Zato predlagam, da ne porabimo preveč časa v zvezi s tem vidikom in da gremo raje naprej in delamo čim hitreje. Kako se da to prilogo spremeniti, gospod Jala Sender je spraševala o tem. Priloga ena, torej prvi koridori, ki so bili vzpostavljeni, teh se spremeniti več ne da. To so prvi koridori, ki bodo vzpostavljeni, ampak v končni fazi bodo države članice in uredba govori o tem, lahko predlagale nove koridorje ali pa bodo lahko celo spreminjale že obstoječe koridorje. Uh, Pomembno je, da vložijo vlogo pri komisiji, ki bo odločila o tem. Torej, uredba predvideva tudi to možnost. Zelo jasno je napisano, iz kakšnih razlogov oziroma na kakšni podlagi je mogoče zahtevati spremembe ali vzpostaviti nov koridor. Torej, uredba predvideva način, kako spremeniti oziroma predlagati nove koridorje. To je vključeno v dokumento. Tretji člen se nanaša na skupni postopek, govorimo o svojem predlogu. Torej, tretji člen govori o običajnem postopku, kako zaprositi za vzpostavitev koridorja, četrti člen pa je namenjen samo tej prilogi oziroma aneksu. Ostalo, kot sem vam povedal, je po mojem mnenju tako, da je možno doseči dogovor s svetom, kar zadeva rok tri leta, pet let, samo še 30 sekund, prosim, gospod predsednik. Roki torej. V uredbi je govora o tem, da koridor postane operativen. Kaj pomeni, da koridor postane operativen? Da imamo to enotno mesto in da imamo upravne izvršne odbore. Zakaj torej potrebujemo pet let za to, da to postane operativno? Mislim, da to ni potrebno. Ta rok je zelo dolg in mislim, da zlasti za prve koridorje lahko to izpeljemo v dveh letih brez slehenih težav gre samo za dvoje in sicer, če želimo, da bo koridor deloval, sta pomembni samo dve stvari, potem naložbe so pa druga zgodba. You, Mr. Hvala, gospod Marinesku. Časovnica govori o tem, da je rok za priloge spremenjen 12. april obravnava predlogov sprememb v našem odboru 3. maja, glasovanje v odboru 4. maja in upajmo glasovanje na plenarnem zasedanju meseca junija. Dobro. 12. april je torej rok za uložitev predlogov sprememb. Hvala gospodu Marinesku za to podrobno poročilo. Naslednja točka, pa je poročilo gospe Heleraner o kaznih za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu in kot sem že povedal, sem zelo hvaležen gospe Raner, da se je prilagodila in uh, kar pomeni, da bomo lahko potem popovdan se lahko pogovarjali s španskim predsedstvom. Hvala lepa za vašo prožnost tukaj. Gospa Raner, izvolite. Danke, äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj se moramo ponovno vrniti na razpravo v zvezi z delovnim dokumentom samim. Trenutno imate pred seboj osnutek poročila, kjer gre za kazni določene za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu. Tukaj gre za velike razlike ne samo v višini kazni, pač pa tudi v načinih predvidenih sankcij, pa tudi, ko gre za kategorizacijo posameznih prekrškov. Vsi se verjetno strinjamo, da imamo problem, ki je izjemno pomemben zato, ker gre za čezmejni problem. Zelo veliko področji gospodarstva imamo, ki jih te razlike prizadenejo. Marinescu, Gospod Marinescu, skušam gledati Naslednjo poročevalko pa je ne vidim, ker jo vi zakrivate svojim pogovorom. Če se želite pogovoriti, pojdite ven. Mislim, da tudi moje poročilo ni nepomembno in upam, da tako mislijo še tudi drugi kolegi. Torej, smo šele na začetku te razprave, ampak učinkovit sistem sankcij mora temeljiti na mm, pravičnih in primerljivih kaznih. Mislim, da potrebujemo približevanje, kar zadeva najnižje in najviše kazni. Naj povem, da sem v času priprave tega poročila opravila zelo veliko odgovorov oziroma pogovorov tako s podjetji kot s predstavniki posameznih držav, pa tudi z predstavniki delo jemalcev. Moram reči, da gre za razlike, ki se jih sicer da razložiti. Zgodovinsko gledano so namreč obstajali različni pravni sistemi, pa tudi različna gospodarska realnost. Gospod Marinesko, gospa Jala Sender, lepo prosim. Vem, da je pomembno, ampak eh, ni pošteno do gospe Raner. Upam, da bomo imeli e, podobno zanimivo razpravo tudi pri mojem dokumentu. Kakorkoli, če se pogovarjamo z vsemi udeleženci, vidimo, da je tukaj treba nekaj narediti. Jasno mi je, da tukaj obstaja nevarnost, da bi posegali v subsidijarnost in pravice držav članic. Kljub temu pa menim, da je v interesu transportne varnosti konkurenčnosti, pa tudi v interesu pravic tako podjetij kot delo jemalcev, da se tukaj vzpostavi boljša, recimo vsaj kontrola. Ne moremo zahtevati od posameznih držav članic, da izenačijo svoje kazni oziroma da svoje sisteme spremenijo, če ne bomo imeli tudi ustreznih kontrol. Pri prvem koraku je zato zelo pomembno, da te kontrole, pa tudi rezultati teh kršitev, postanejo predmet medsebojnega komuniciranja med državami. Zato predlagam, da bi se ustanovila Evropska agencija za cestni promet, ki bi usklejevala to sodelovanje. Če neka država članica ne ve, kakšne kazni so predvidene v drugi državi in tu ne smemo pozabiti, da promet ne poteka samo iz ene države v drugo, pač pa čez štiri, pet držav. In če si predstavljam, da sem jaz zaposlena v podjetju in da je treba vse to upoštevati, potem si lahko predstavljate, kako zapleteno je to. Ne smemo pozabiti, da imamo mnoge predpise že v direktivah komisije, vendar pa se tega nihče ne drži, ker se zaradi subsidijarnosti vsakdo vede drugače. Sama sem v osnutku poročila predlagati, da bi tukaj zadeve spremenili. Drugi odstavek 83. člena Lizbonske pogodbe nam daje možnost, da bolj posežemo, kadar je to neizogibno. O tej možnosti sem se na kratko pogovorila tudi s poročevalci v Senci in ko bo snutek mnenja pripravljen in bo predložen, potem se v zadevo lahko bolj poglobimo. Menim, da ta razprava s poročevalci v senci še ni bila dovolj poglobljena, na začetku smo pač morali pridobiti posamezna dejstva, sedaj pa računam na intenzivne razprave, zato da bomo pridobili tudi stališča drugih kolegov, katerih se zelo veselim. Sicer pa mislim, da lahko s tem poročilom dosežemo napredek samo, če bomo dosegli enotnost v odboru za promet. In na to zelo močno upam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rar. Gospod Alkadravi voorzitter, en ik wil om te beginnen de rapporteur danken. Eh, het gaat inderdaad om. Hvala, gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospej poročevalki, kaj ti gre za zapleteno tematiko. In delati moramo skupaj, da bomo prišli do ustreznih rešitev in do kompromisa. Uh, kun, uh,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 Se strinjamo z osrednjim sporočilom poročevalke, potrebujemo več harmonizacije tudi na področju sankcij. Prav tako poročevalka upravičeno pravi, da Lizbonska pogodba pogodbi tukaj ponuja nove možnosti in priložnosti in tukaj moramo preveriti, ali smernice, o katerih eh, smo govorili, lahko naredimo nekoliko bolj zavezujoče. Tako da vprašanje komisiji, ali lahko tukaj podate kaj eh, konkretnejše predloge kar zadeva potem samo izvajanje, tudi tukaj bo, po mojem mnenju, potrebno zagotoviti nekakšen pregled strani komisije, da bo jasno, kaj se sploh eh, dogaja z direktivami. Že pri vozilih imamo zelo, zelo ambiciozne cilje govorili smo tudi že v kontekstu poročila Groš, da je to v osnovi dobra zamisel, mislim pa, da je treba zadevo še zelo, zelo natančno preočiti, kajti potrebno bo opraviti še razpravo o tem, kakšna bi bila koristnost eh, agencije, kakšna sredstva bi lahko namenili takšni agenciji, kakšne naloge naj bi izvajala ta uh, agencija. Uh, kajti ugotavljamo, da v tem času ni ravno veliko ljudi v komisiji, ki bi bili pripravljeni tudi sami izvajati to, kar predlaga poročeval, kad bi imeli vsaj neke minimalne normative, naprimer, kar zadeva neko minimalno število eh, oseb, ki bi izvajale ta preverjanja in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je vsekakor potrebna razprava o morebitni agenciji na tem področju. Potem pa, kar zadeva samo komunikacijo z vozniki tovornjakov, tukaj vsekakor imamo velike razlike tudi cestno-prometni predpisi so zelo raznoliki na tem področju, tako da v takšnem kontekstu bi morda lahko uporabili eh, nekoliko bolj tudi sodobne tehnologije. Ne bi zdaj tukaj ravno rad improviziral, ampak ne vem, pomislimo na sistem GPS. Tukaj bi mm, lahko zagotovili to, da ob eh, prečkanju meje na ekranu avtomatično dobimo tiste najpomembnejše podatke o predpisih, ki veljajo v dani državi. To samo kot zamisel. Pač videli bomo še, kakšne predloge sprememb bomo dobili in kako bi lahko eh, zadeve nekoliko bolj jasno in eh, starino formulirali, sicer pa ne vidim kakšnih velikih težav. Gospa Majsner. Hvala lepa predsednik. Ni bilo mišljeno, da bi tukaj le zdaj zvonilo, se upravičujem. No, za našo skupino je poročevalec v senci gospod Tremozov, ki ga danes ni. E, z gospod Raner smo sodelovali in eh, e, zato se zahvaljujem. E, lahko pa povem za našo politično skupino, da je tukaj cela vrsta pravil, ki jih že imamo in ker moramo pregledati, ali se dejansko izvajajo. To kot prvo v zvezi s temi socialnimi predpisi v cestnem prometu, potem pa kar zadeva eh, čas počitka za voznike tovornjakov. Tukaj moramo preveriti, ali je ta zadeva sploh eh, izvedljiva, glede na infrastrukturo, ki jih imamo, ali imamo dovolj parkirišč in tako naprej. In tako dalje. Skratka, o tem problemu mislim, da velja voditi kompleksno razpravo in ugotoviti, kako lahko Eh, socialne predpise za zaposlene v tistem prometu eh, sploh izvajamo, kako lahko varnostne predpise ustrezno izvajamo in da ne uvajamo nekih postopkov, ki bodo se skupaj samo zapletali. Treba torej pomisliti o morebitnih možnih poenostavitvah. Eh, tako da moram reči, da se že veselim nadaljne razprave, ki jih bom sledila. Prihodnič pa sem prepričana, da bo tudi gospod Tremosa prisoten, prav tako tudi v razpravah s poročevalko. Hvala. Hvala lepa, gospod Groš. No, uh, Mr. Grosch. Gospod Groš. Uh, vielen Dank, ich wollte... Hvala lepa. Najprej se tudi jaz zahvaljujem poročevalki za upravljeno delo. Na kratko naj samo spomenim, da je za nas v našem odboru ta tema dobro znana tema, kot rečeno, strani poročevalke je pomembno, da se glede bistvenih vprašanj poenotimo, kajti to je področje, kjer po mojem mnenju ne napredujemo dovolj hitro. Kar se mene tiče, so tukaj še dve pomembni odprti vprašanji. Kot prvo, dokončno se moramo dogovoriti, kaj naj bi veljalo za eh, hud prekršek v vseh državah, to je pomembna zadeva, in potem kako naj bi izvajali sam nadzor in kakšna naj bi bila pogostnost tega nadzora. To je pomembno vprašanje, kajti vemo, da v določenih državah še vedno manj kot dva odstotka preverjan dejansko tudi izvedejo, tako da tukaj se mi zdi, da gre za zelo nevarno orože, ker pač eh, imamo to za izgovor, da se določenih eh, kontrol ne izvaja. Kar zdaj sankcije. Sankcije so različno visoke, različno uh, porazdeljene, po lestvicah niso najbolj primerne ponekod v obmenem območju, kjer sam živim, imamo pri kaznih nekakšne. Takšne čudne sisteme, kjer se lahko v eni državi oduzame vozniško dovoljenje in uh, potem je potrebno v drugi državi ponovno upravljati uh, eh, preizkuse znanja in tako naprej. In tako Skratka, tukaj mislim, da potrebujemo uh, jasnejše predpise, uh, še posebej, uh, kar zadeva zdaj nove pristojnosti, ki jih imamo. Skratka, najprej tukaj mislim, da je potrebno zagotoviti več dodatno razumevanje tukaj, uh, upoštevati razlike med poklicnimi in nepoklicnimi uh, vozniki, prav tako pasivni in aktivni promet in pa subsidijarnost mislim, da mora igrati mnogo manjšo vlogo, ko gre za vprašanje varnosti državljanov. Hvala lepa. Hvala, gospod Bradburn. Hvala, gospod predsednik. Če gremo nazaj do tega, kar je rekla gospa uh, eh, Runner. Namreč koncept je dober, ampak z vsemi temi sprem, eh, razlikami v zakonodajah so seveda je problem v podrobnostih. Namreč teh problemov ne moremo rešiti z enotnim pristopom za vse. Naj, dam, naj podarim, eh, podam primer. Eh, v Združenem kraljestvu imamo eh, dva odstotka kršiteljev, kar je drugače, kot se dogaja po eh, drugot, po na celini v Evropi. In razumem, da ponekod je gospod Groš je to povedal eh, za svoje območje. Gospa Lichtenberg je tudi že govorila o tem, o težavah v Avstriji razumem, da so tu nekatere skrbi, ki obstajajo, ampak zame je celoten pristop eh, tukaj mora temeljiti na subsidijarnosti. Če spregovorimo o nekaterih točkah, gospod Ranar, eh, veseli boste najbrž, da ne bom šel eh, vrstico za vrstico, čeprav to bi lahko naredil, ampak se bom omejil samo na nekatere ključne zadeve. Kar se tiče poročila gospe Raner, eh, gospa Raner zagovarja Evropsko agencijo za cestni promet in gospod Elkedrav je, je povedal, da, to, da moramo ugotoviti, ali sploh potrebujemo. Mislim, da smo v prejšnjem zakonodajnem obdobju smo se stalno pogovarjali o tem, ali potrebujemo Evropsko agencijo za cestni promet. In odgovor je bil vedno ne. Sam nisem spremenil mnenja glede tega, torej ali jo potrebujemo ali ne. Poglejmo samo nekaj drugih agencij, ki smo jih na hitro ustanovili v tem stoletju, pa boste videli, kako delujejo. In pogledajte, kakšna zmeda tam obstaja. Nekatere od teh agencij, eh, eh, torej bolje bi bilo uporabiti nekaj denarja za dobre zadeve, ne pa za slabe agencije. Zato se ne strinjam s tem predlogom. Druga točka v zvezi z približevanja kazanskih zakonodaj. Ne vem, ali je dobro ali slabo, ampak v preteklem eh, obdobju sem bil na odboru za notranje zadeve in govorilo se je o približevanju kazanske zakonodaje, torej o harmonizaciji kazanske zakonodaje. Tudi tam in tukaj vidimo, da gremo v tej smeri. Pomembna zadeva pri takih poskusih harmonizacije kazenske zakonodaje, se mi zdi, ta, da imajo pač različne države različne zakonodajne oziroma pravne sisteme. Tudi moja sama, recimo moja država in druge države pač sledijo različnim pravnim praksam. In zato je poskus harmonizacije kazenske zakonodaje lahko ne le neproduktiven oziroma kontraproduktiven, ampak celo nezaželen. Še en primer. Tudi vi eh, ste bili s tem seznanjeni, gospod predsednik, namreč s tem, da kar se tiče eh, prekrškov na cesti, eh, v nekaterih državah ni možnosti pritožbe. Torej, ko ste enkrat krivi, se ne morete pritožiti. To seveda ne ustreza temu, za kar jaz mislim, da je pošteno in nepristransko. Zato tudi tukaj torej, ne vidim možnosti, da bi se kazenske zakonodaje lahko eh, ukvarjale s tem področjem. In če si ogledamo tradicijo tistega, kar eh, po različnih državah štejo kot resne kršitve, po drugih državah kot manj resne kršitve, tu imamo milijarde primerov teh različnih tradicij, eh, ki se pač odražajo tudi v današnjem dnevu. In kot je povedal že gospod Alkadravi, ko govorimo o tehnologiji, recimo GPS-ih eh, v komercialna vozila in tako naprej, eh, to, to se približuje seveda konceptu Big Brotherja in to je slabo. Ne želim pa končati na negativni, neg na negativni plati, zato naj povem nekaj pozitivnega. Kar se tiče drugih pobud gospe Runner, v 21. odstavku govori o ustrezni infrastrukturi, ki naj bi pomagala voznikom. In vemo, da se je tudi komisija že ukvarjala s podobnimi načrti. Ta del bi zagotovo, ta koncept bi zagotovo podprl, ampak bi pa prosil, da ko se govori o varnosti na tem področju te infrastrukture, bi rekel, da se moramo tu pogovarjati eh, ne le o varnosti, ampak tudi o varovanju. Namreč ne gre le za to, ne gre le za prekrške eh, eh, tovornjakarjev, ampak gre tudi za kraje na tem področju. Namreč zelo pogosto se na pristaniških območjih oziroma v, oz, v Eh, na območju okoli pristanišča se prihaja do problemov, kar se tiče varnosti in zavarovanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Bradborn. Eh, ja, vidite, tu so težave z safety in security. Eh, tu je nekaj nerazumevanja namreč v razlike med tema dvema izrazoma v angleščini. Imamo še tri govornike. Gospod Kramer najprej. Ja, hvala lepa, gospod Lichtenberger je v drugem odboru, kjer mora nastopati in glasovati, tako da je danes tukaj z nami ni. Se pa tudi v njemenem imenu zahvaljujem poročevalki. E, tri zadeve. Agencija za ceste, ne vem, zakaj bi to potrebovali. Vozimo po vseh cestah, imamo tehnične predpise, sicer deloma tudi kritično obravnavamo, ampak vendarle agencija za ceste, mislim, da ni nojno, da bi to ravno potrebovali. Kaj pa potrebujemo? Potrebujemo takšno zakonodajo, ki bo v vseh državah uveljavljala tahografe, da bodo posod enaki in predvsem, da je možno tudi hitreje eh, pridobiti podatke. V Švici so pač naključno preverjali določena eh, vozila in to je trajalo, trajalo, trajalo, preden so prišli do podatkov in eh, Vozniki so vsekakor naklonjeni tem eh, kontrolam, kaj ti povedali so nam, da nekateri vozniki kličejo z, po mobilnem telefonu in pravijo, da želijo eh, kontrolo, zato ker jih delodajalci silijo v to, da eh, prekoračijo eh, čase. Tako da vozniki so v bistvu na naši strani, podjetja pa so tista, ki svoje zaposlene voznike Eh, izsiljujejo in to na račun varnosti nas vseh. In to moramo mm, prekiniti. To, kar pravi gospod eh, Bradburn glede subsidijarnosti in državnih pomoči. In uh, omogočanje zadostne količine parkirišč, ne vem, to, kdo naj za to plača in izgradnjo cest in tako naprej. Tako da tukaj je ogromno denarja, ki je tukaj že v obtoku in tukaj mislim, da moramo biti previdni, v kaj bomo investirali in kaj želimo s tem doseči. V osnovi se s poročilom zelo strinjamo, razen nekaj kritičnih točk, ki sem jih omenil. Hvala. Hvala, gospod. Gospod Ertuk. Torej tudi mi se zahvaljujemo gospe poročevalki za dosedanje delo in za to, da je sploh zbrala vsa ta dejstva, ki so tukaj zbrana, kar je, ni bila enostavna naloga. Razlogi, zakaj imamo zdaj situacijo takšna, kot je, je, da imamo veliko nejasnih določil v obstoječih predpisih in zato mislim, da je ključnega pomena, da tukaj tudi širom celotne Evrope zagotovimo eh, pravno zavezujoč status za te predpise. Nasplošno se sporočevalko strinjam z njenimi stališči, bi pa izpostavil tri odločilne zadeve in sicer najprej velike razlike v obliki in pa višini kazni. Te razlike treba odpraviti. Tudi višina glob, kar zadeva najniže in najviše kazni, mislim, da bi morala biti omejena navzgor in navzdol, prav tako, tako kot je dejala gospa Ranar, s činom 83.2 Lizbonske pogodbe, eh, zdaj vsekakor lahko izkoristimo ta inštrument v prihodnje, zato da bomo šli v pravo smer. Prav tako menimo, da je potrebno nekoliko še spregovoriti o vsebini in o delu te agencije. Cilji, ki jih je določila gospa Ranar so sicer vsi v redu, ampak treba je zdaj premisliti, ali je ta agencija sploh potrebna. Bistveno pa je, da se ustrezno izobražujejo eh, nadzorni organi, da se bolj pogosto izvajajo kontrole in tako naprej. To vse je lepo in prav in res. In uh, tukaj to podpiramo, mislim, da potrebujemo tudi ustrezno um, informativno brošuro v vseh jezikih. Eh, je pa treba povedati, da inštrumenti, ki jih imamo do sedaj, ki so bolj ali manj eh, posvetovalne oziroma eh, zgolj, so zgolj priporočila, tukaj mislim, da bi morali stvoriti več, posebej kar zadeva izobraževanje voznikov ključni cilj, po mojem mnenju, mora ostati tukaj to, da dosežemo pravno zavezojoč eh, status za te predpise in tukaj se veselimo že kakovostnega sodelovanja v prihodnje v tej smeri. Hvala, gospod Ertok. Nadaljuje gospod Rike. Najprej bi se zahvalil gospej poročevalki za odlično delo. Samo eno vprašanje bi imel. Potem pa in pa eno pripombo. Namreč sprašujem se, ali ni nekoliko problematično, da delamo na tej resoluciji, pri tem, ko področje, na, kar se tiče predpisov, ni posem jasno, uh, glede na to, da ustrezne direktive še niso bile uh, upeljane na ravni vseh držav članic, glede na to, da Lizbonska pogodba tudi omogoča še nekatere nove pristope in glede na to, da imamo nekaj, da obstaja nekaj zmede, kar se tiče nacionalne ravni in pa morebitnega evropskega organa. Torej, delamo na tej resoluciji, pa stvari še niso povsem stabilne spodaj, zato je morda težko razmišljati o nekaterih zadevah. In pa druga stvar, ki sem jo hotel povedati, torej ta moja pripomba, poročilo, tako poročilo lahko zakriva ene, enega ali več drugih poročil in Eh, tukaj vidimo, da eh, tu, tu, tu je to vidno, recimo, kar se tiče agencije, ko govorimo o Evropski agenciji za cestni promet, eh, potem je pa tu še ena težava, ki še ni rešena. Namreč, kar se tiče čezmejnega pregona za prekrške, torej to, tukaj govorimo o socialnih predpisih, ne prometnih predpisih torej ko govorimo o agenciji in o tem pregonu, čezmejnem pregonu, se te stvari pojavljajo v različnih dokumentih in v nekem trenutku bo verjetno potrebno uh, iti na osnovne zadeve ali pa iti dlje od razmišljanja, ki se zdaj pojavlja v okviru tega poročila. Toliko sem želel povedati. Thank you, Mr. Zanetski. Hvala, gospod Zanecki. Hvala lepa, predsedujoči. Da, no, vračam se z odbora za nadzor proračuna. Tam smo imeli 370 amandmajev, 370 torej, krat smo morali glasovati o proračunskem nadzoru 20 evropskih agencij in eh, zdaj, ko slišim eh, tukaj, da naj bi ustvarili še eno agencijo, sem nekoliko zaskrbljen, kajti mislim, da naši voljivci, evropski davkoplačevalci, ne bi bili ravno zadovoljni, če bi prišli do informacije, da ustanavljamo še eno agencijo Unije. In eh, mislim, da bi bila to vsaj okor voda na mlin evroskeptikom. Bi pa se zelo zahvalil poslanki Ranar, poročevalki, za njeno zelo strokovno delo. Bi prav tako podprl predlog enega od eh, predgovornikov, ki je govoril o predpisih v zvezi z. Tem, da bi ob prehodu meje dobili posredovane podatke o novih, eh, o predpisih, ki veljajo v tej državi, tu, kaj bi to lahko zagotovili v okviru sistema Galileo. Kot predstavnik države, nove države članice iz Evropske unije, bi pa predlagal, da se financiranje tega sistema spremeni, kajti naša država, ki je revnejša država članica v letu 2010, plačuje več v ta sistem, kot pa iz njega dobiva, kar je vsekakor svoj vrsten paradoks. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala za komisijo, gospod, gospod Paskvareli. Hvala, gospod predsednik. Komisija je vesela tega poročila, gospod Raner. In lahko rečemo, da ga eh, v osnovi podpiramo nimamo nikakršnih posebnih zadev, s katerimi se ne bi strinjali, razen kar se tiče agencije, ki je seveda sporno vprašanje v tem trenutku. Do pred kratkim je obstajala zelo jasna omejitev glede tega, kar lahko stori Evropska unija, ko govorimo o uveljavljanju lastnih pravil, kot je gospod Bradburn povedal ni, to ni bila odgovornost skupnosti, torej za harmonizacije. Tako je vsaj bilo, kar se tiče eh, cestnega prometa. Veliko pa je bilo zdaj narejenega in komisija bi si želela priti do neke skupne razlage, skupne interpretacije pravil. Eh, torej s predstavniki držav članic smo se o tem pogovarjali in eh, razmišljali o številnih smernicah za, po, za, za, za posamezne dele predpisov. Te smernice so bile zdaj predstavljene, so objavljene na internetu in drugot in dostopne vsem. Torej gre za smernice v zvezi z interpretacijo izvajanja predpisov. Sprejeli smo tudi odločitev o kategorizaciji sankcij, ne harmonizaciji, ampak želimo si skupaj z državami članici, članicami ugotoviti, katere kazni, eh, katere prekrške, katere kršitve bi lahko šteli kot resnično, zelo resne, z ustreznimi posledicami seveda, in katere kršitve bi lahko šteli kot recimo srednje ali manj hude. Res je tudi, da Lizbonska pogodba zdaj omogoča nekatere nove zadeve, kar se tiče harmonizacije uh, eh, uh, eh, kazanske zakonodaje, recimo 83. člen, ampak glede tega mora tudi komisija najprej oblikovati nek predlog in namesto, da bi spreminjali predpise, pravila, ki so bila vzpostavljena eh, pred 3-4 leti, se nam zdi prav, da je treba zagotoviti najprej ustrezno uveljavljanje obstoječih predpisov. To počnemo z izmenjavo informacij, ki jo omogočamo tako stališča socialnih predpisov, recimo kar se tiče načela ekstrateritorialnosti ekstra, ekstra in tako naprej, kar se tiče pristojnosti po državah članicah, ki lahko izvajajo eh, sankcije za prekrške storjene v drugih državah članicah. Uh, ampak seveda to je vse odvisno tudi od digitalnega tahografa. In zakonodaja, uh, kar se tiče cestnega svežnja, ki omogoča uh, vzpostavitev nacionalnih registrov, torej tudi to je zelo pomembno, nacionalni registri uh, za Eh, podjetja, ki izvajajo cestni promet, torej tu imamo nekatere izme, možnosti izmenjave eh, informacij, ravno glede kršitev. Vse to moramo gledati v širšem kontekstu eh, cestnega prometa, politik na področju cestnega prometa v zvezi z varnostjo. torej z varnostjo in varovanjem na naših cestah. Imamo pilotne eh, projekte o zavarovanih eh, parkirnih prostorih, eh, kjer govorimo o tem, da, da bi ust, z ustrezno infrastrukturo lahko zagotavljali, da so te naprave, da omogočajo torej ustrezno varnost tudi za Eh, tovornjakarje, zato da lahko vozniki tovornjakov eh, zadovoljijo svoje osnovne potrebe v skladu z predpisi. Potem poznate tudi druge zadeve na tem področju. Glede, kar se tiče Evropske agencije za cestni promet, eh, stališče komisije poznate. Komisija se je odločila, da upoštevaje razpravo v vseh inštitucijah v zvezi z vlogo agencij eh, v celotni, na celotnem območju eh, Evropske unije, imamo tu neko, trenutno smo, eh, stagniramo oziroma enako stalno ne napredujemo, kar se tiče agencij. In kar se mene tiče, gospod Breban je govoril o tem, kar se mene tiče agencije, s katerimi delamo, so trenutno zelo uspešne in smo zadovoljni z njimi. In končno, gospa Ranar je rekla, da bi želela eh, pomembno, pomembnejšo vlogo Evropskega parlamenta v zvezi z na, eh, rav, ravnjo nadzora. Veste, kakšna je zakonodaja, trenutno govorimo o tem, torej pravilo je, da se da nadzorovati tako na ravni podjetij, ki morajo predstaviti ustrezen odstotek, naraščajoč odstotek eh, eh, dnevov, ko lahko delajo in to danes je eh, postavljena meja na 4 odstotke, kar je zelo visoka raven nadzora. Kaj ti obstaja tudi sicer milijone in milijone nadzornih točk in prek 90 odstotkov tovornjakov je že opremljenih z ustreznimi digitalnimi tahografi. Do leta 2011 bi bilo treba doseči to, bomo preverjali, ali smo dosegli ta prak in če nam bo to uspeli, bomo lahko sprejeli ustrezne odločitve, da gremo torej z treh na štiri odstotke nadzora nadzornih primerov te stvari bodo seveda prišle tudi pred parlament skladno z upeljanimi postopki in zako, lahko zagotovim gospej Ranarjevi, da bo parlament pravočasno obveščen o vsem tem. Hvala lepa. Hvala. Se veste, samo opozoril bi vas, da ne smemo več govoriti o komitologiji. Gospa Raner, izvolite. Ja. Hvala lepa čisto na kratko, hvala vsem za koristne prispevke. Kar zdeva cilje, ki jih tukaj zasledujemo, mislim, da ni nekakršnih razlik. Vsi želimo više stopne varnosti v cestnem prometu, hočemo boljšo, večjo konkurenco, hočemo eh, zaščito delavcev in delojoč sistem na naših cestah. Mislim, da tukaj z danes na jutri ne moremo. Eh, v vseh državah Evropske unije zagotoviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala varnost na vseh ravneh. Tudi to je zadeva, ki jo bomo dosegli le postopoma. V nekaterih državah je infrastruktura popolnoma ustrezna, v drugih državah je infrastruktura popolnoma neprimerna in je treba stvari eh, še dodelati in tukaj se soočamo s tem, s tem problemom eh, varnosti v vseh eh, najrazličnejših vidikih in pomenih te besede. E, zdaj tukaj agencije ne ustanavljamo, ne bi želeli ustanoviti samo zato, ker ne vemo, kaj storiti, pa naredimo še eno agencijo. Ne. V številnih eh, pogovorih se je izkazalo, kako pomembno je, da se države članice eh, informirajo med seboj in tukaj bi bil morda bila koristna agencija. Sicer težko vzpostavljamo nek sistem, če ne vemo, kako stvari potekajo v drugih državah. Nekatere države imajo zelo dobro upravne študije in zelo eh, dobro tudi označene ceste, drugo temu ni tako. Skratka, ali to lahko mm, umestimo v neko že obstoječo organizacijo ali kako, to ni bistven problem. Zdi pa se mi pomembno, da zagotovimo večjo stopnjo informiranosti in medsebojnega komuniciranja. Mislim, da bomo uspešni tako, če bodo obstoječe smernice postale zavezojoče in če bomo na ta način zagotovili večjo preglednost. In ena stvar, ki je ne smemo pozabiti na koncu. ogromno ljudi, ki vozijo po naših cestah, prihaja iz eh, tretjih držav in eh, potrebujo informacije, ki voznike, ko vstopijo v Evropsko unijo, so potrebne. To se mi zdi še posebej pomembno. Eh, vozniki iz vzhoda pogosto vozijo čez celotno Evropo in od njih ne moremo zahtevati, da bodo ne vem kako natančno poznali naše uh, Eh, predpise in eh, zato jim je potrebno te predpise, kar se da jasno in razumljivo predstaviti. Če nam to uspe s tem eh, poročilom, s to resolucijo, potem mislim, da smo že naredili pravi korak v pravo smer in da smo naredili že pomemben prispevek k varnosti na našem področju. Torej, veselim se nadaljne razprave, veselim se vaših kakovostnih amantmajev in upam, da bomo potem lahko uspešno nadaljevali z delom na tem dokumentu. Hvala. To... Hvala, gospod Raner. Rad bi vas samo spomnil, da je 6. april rok za vložitev predlogo sprememb, glasovanje pa bo 27. in 28. aprila. Na plenarnem zasedanju pa bi to obravnavali maja. Torej, 6. april rok za vložitev predlogov sprememb. Tako smo torej prišli do konca dopovdanske seje. Hvala lepa za vaše razumevanje. Torej, dobimo se spet ob treh popovdan, natančno, točno ob treh popovdan za izmenjavo mnen s španskim predsedstvom. Hvala lepa.